zakone. Pristojni poljski organi so eh, predlagali eh, prenehanje imunitete za gospoda Zbignjeva z jubra. Eh, po drugem odstavku šestega člena poslovnika se ta predlog posreduje pristojnemu odboru. Gospa Lara Kumi je um, zaprosila za varstvo parlamentarne imunitete.